Uh, takoj bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu kajti zelo smo pozni torej začeli bomo z naslednjo točko veliko zamudo imamo komisija razume grško ker nima nobenih slušalk pravi predsedujoči torej naslednja točka Gre za izjavo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z razmerah v Ukrajini. Žal ne more biti prisotna, zato jo zastopa gospod Füle. Gospod komisar, besede vaš. Thank you very much, uh, Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Visoka predstavnica in podpredsednica komisije, gospa Ashton, me je prosila, da podam naslednje pripombe.